rast. Vse to je seveda tudi del eh, strategije Evropa 2020, ki so jo podpisale vse države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je končana ta razprava. Glasovanje bo jutri ob 12.30. Sedaj sledi po dnevnem redu poročilo poslanke Hanslik o postopku medsebojnega ocenjevanja eh, direktive o storitvah. Sedaj ima besedo poročevalka za štiri minute. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, veliko čast mi je, da vam lahko danes eh, predstavim poročilo o postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah. Kot veste, se odbor za notranji trg in za varstvo potrošnikov zelo zanima za izvajanje direktive o storitvah. To je eden izmed najpomembnejših zakonodajnih aktov v zadnjih letih in zaradi tega smo se tudi z velikim zanimanjem ogledali eh, postopek medsebojnega ocenjevanja, eh, ki in cilj je seveda okrepitev eh, trga storitev v Evropski uniji. Torej, od čim se ukvarjamo? Najprej eh, izkušnje z eh, medsebojnim ocenjevanjem, potem pa drugič eh, rezultati in bodoči ukrepi za poglobitev skupnega trga storitev in tretjič, kako lahko uporabimo to orodje tudi v bodočih političnih instrumentih. Eh, torej, to je seveda zelo pomembno sodelovanje in iz tega se lahko naučimo veliko o izvajanju eh, te direktive v drugih državah članicah in lahko seveda prenesemo znanje iz ene države v drugo. Eh, dobili smo seveda tudi ustrezno pobu, ustrezno sliko o tem, eh, kaj se dogaja. Eh, s pomočjo medsebojnega ocenjevanja na drugih političnih eh, področjih bi lahko tudi dosegli dobre rezultate in zaradi tega to priporočamo. Da ne bi preveč časa zgubljali pri ocenjevanju, moramo seveda ta instrument uporabljati od primera do primera in selektivno in samo pri ključnih vprašanjih, ključnih členih. Treba je seveda zagotoviti ustrezno preglednost pri postopkih, treba je dejati redne informacije deležnikom. V poročilu eh, tudi pravimo, da podpiramo nadaljne korake, ki jih predlaga Evropska komisija na eh, podlagi postopka medsebojnega ocenjevanja. Eh, ko smo delali na tem poročilu nikoli nismo pozabili, da je glavna prioriteta pri vzpostavljanju skupnega eh, eh, trga storitev, da se dejansko v vseh državah članicah izvaja eh, direktiva o storitvah. Vendar tega še nismo posem zagotovili. Zato želi Evropski eh, parlament dobiti redne informacije o implementaciji te eh, direktive o storitvah. Eh, treba je tudi ukrepati če države članice ne zagotavljajo izvajanja, izvajanje mora biti obvezno mi bi radi ugotovili, ali so uh, realizirani prihranki, uh, ki smo jih pričakovali, ali pa so bila naša pričakovanja prevelika. Eh, seveda razpravljamo tudi o varčevanju na mnogih področjih in zaradi tega tudi ne smemo zanemarjati prihrankov, ki jih omogoča ta direktiva. V storitvenem sektorju je zelo veliko zaposlenih in zaradi tega se moramo seveda eh, osredotočiti na poenotenje skupnega trga za storitve. Treba si je natančno ogledati tudi eh, kako je s pravico do svobodnega ustanavljanja eh, podjetij in podobno. Naj še enkrat povdarim, da je zelo pomembno, da zagotovimo eh, enotne eh, kontaktne točke in da se posem izvaja direktiva. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Kečdjaj, kolegica Basescu. Hvala lepa, gospa predsednica. Popolno izvajanje direktive o storitvah je zelo pomembno za konkurenčnost Evropske unije na mednarodni ravni. Enoten um, trg za storitve bi tudi uh, okrepil rast. Pomembno je, da Evropska unija pozove države članice naj odpravijo zakonodajne ovire za trg storitev. V Romuniji opravljamo tudi testiranja na področju turizma in gradbeništva in hkrati pa imamo tudi neko kontaktno točko, ki omogoča tudi boljši dostop do trga. Hvala lepa, kolega Luan. Hvala lepa. Poročevalka je rekla, da devet od desetih delovnih mest uh, ustvarja storitveni sektor. Storitveni sektor je torej nek motor v Evropski uniji in ta proizvaja tudi dve tretjini BDP-ja. Torej, storitveni sektor je ključni element za rast in za poslovanje in lahko izboljša konkurenčnost uh, Eh, gospodarstva. Eh, vendar je treba še marsikaj postoriti na tem področju. Vloga teritorijalnih skupnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni mora biti okrepljena. Mi moramo iskati dialog z njimi, poglabljati ga moramo in Postopek vzajemnega ocenjevanja je zelo dober instrument, s katerim lahko uh, ugotovimo, kje so ovire, to je naša skupna odgovornost in uspeh našega eh, dela bo odvisen seveda tudi od angažmaja vseh, vseh eh, deležnikov in institucij. Hvala lepa. Gospa Nevedalova ima besedo. Eh, hvala lepa. Devet od desetih novih delovnih mest nastaja na storitvenem sektorju in zaradi tega so tudi storitve tako pomembne za konkurenčnost Evropske unije. Sedaj je Evropska unija v krizi zaradi brezposelnosti, nova delovna mesta so ogrožena in podobno. In zaradi tega so potrebni ukrepi za svobodo storitev v državah članicah in vzajemno ocenjevanje temelji seveda na ocenjevanju eh, direktive o storitvah. Eh, to je seveda zelo učinkovito urodje, s katerim lahko izboljšamo delovanje notranjega trga. Hvala lepa, sedaj pa gospa Flašikova. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje. Ustvarjanje skupnega trga za storitve je eh, bilo od samega začetka zelo pomembno za Evropsko unijo, vendar to ni trg namenjen eh, sam sebi, vendar je to trg, ki naj bi izboljšal življenje državljanov in eh, ima seveda velik potencial in ta potencial moramo izkoristiti za ustvarjanje novih delovnih mest, za ustvarjanje novih možnosti za poslovanje. In to so možnosti, ki jih moramo izkoristiti v krizi. Eh, država članica, kjer se ponuja storitev, dosti krat Eh, ustvarja ovire za ponudnike storitve, naprimer na področju zavarovanj in podobno. Zavarovanja eh, ne morejo prenašati čez meje in to je seveda zelo problematično, naprimer tudi za gradbeništvo. Prosim komisijo, da razmisli o ukinitvi teh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 to vprašanje je pomembno tudi seveda za rast zaposlovanja. Eh, vzajemno ocenjevanje se je izkazalo za koristen instrument, ker s tem seveda lahko tudi razčistimo nejasne situacije, po drugi strani pa preverjamo, ali so države članice sprejele pravilne ukrepe in ali te ukrepe pravilno izvajajo. Na ta način tudi širimo primere dobre prakse. Eh, še vedno pa obstajajo nacionalne ovire, ki ovirajo eh, storitve med podjetji in zaradi tega moramo zagotoviti popolno izvajanje določb iz direktive. Eh, določbe iz direktive o storitvah eh, so pomemben element v evropski integraciji in pri ocenjevanju moramo še narediti nekaj pomembnih korakov. Hvala lepa, sedaj pa gospa Figueredo. Najlepša hvala, gospa predsednica liberalizacija storitev na evropski ravni se še vedno spodbuja, hkrati pa ne koordiniramo gospodarske politike držav članic. Finančne skupine eh, iz bolj razvitih držav eh, se naseljujejo v državah s šipkejšimi makroekonomijami in na ta način izginjajo tam številna delovna mesta. Na portugalskem se to dogaja na različnih področjih, v trgovini, pri storitvah, pri eh, veleblagovnicah in podobno. In zaradi tega prosimo Evropsko komisijo naj še enkrat premisli strategijo liberalizacije storitev treba je zaščititi, zaščititi zaposlovanje in rast eh, tistih držav članic, ki imajo pač slabše pogoje. In sedaj pa gospod komisar, prosim. Gospe in gospodje, gospa predsedojoča, kar zadeva medsebojno ocenjevanje direktive v storitvah, eh, dobili smo srednje dokaze. Veliko vlogo je odigral Evropski parlament, ključno vlogo, tako med pogajanji pri pripravi direktivi, kot tudi pri samem izvajanju in prenosu v nacionalno eh, zakonodajo. To kaže na veliko kakovost eh, direktive o storitvah in eh, zahteva kvalitetno izvajanje v vseh državah članicah. Zahvaljujem se poročevalki Hanslik za sporočilo, ki ga podaja s tem poročilom. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, predvsem gospe Evelin Gebhardt ki je opravila veliko eh, delo eh, pri svojem poročilu o izvajanju direktive o storitvah, eh, ki je bilo sprejeto v februarju, kot tudi poročevalca Karmena. Pričem je treba upoštevati vse vidike direktive o storitvah, ne glede na to, ali so pravne narave ali pa praktične narave. To zelo pozdravljam ne potrebujemo samo prilagoditev nacionalne zakonodaje, temveč moramo zagotoviti tudi, da bo vse na enem mestu eh, delovalo, ta princip deloval v vseh državah članicah. Pojavlja se tudi močan signal glede nadaljnih korakov eh, širitve trga storitev. Direktive o storitvah je že prinesla vtipljive rezultate, notranji trg. Eh, storitev pa še ni zaključen oziroma dokončan. Še vedno imamo odprte potencijale, zato moramo napredovati. In vaše poročilo prispeva k temu cilju. Pozdravljam vaše podporo ukrepov komisije, ki ta predlagala svoje sporočilo iz januarja 2007, kar zadeva izvajanje medsebojnega ocenjevanja, pri čemer treba upoštevati praktične probleme uporabnike na notranjem trgu, državljane in na naša podjetja. Katera urodja naj bi uporabili, da bi dosegli te cilje? Skupaj z državami članice je komisija pripravila eh, revizijo oziroma pregled eh, uporabe urodje Evropske unije. Ti instrumenti običajno delujejo simultano in pri implementaciji vodijo do praktičnih problemov. Naprimer, nekdo, ki bilgi deluje za nizozemske eh, stranke, mora upoštevati različne direktive, direktive o storitvah, o elektronskem poslovanju in mnoge druge direktive. Trenutno izvajamo. preizkus konsistentnosti na osnovi pilotnih projektov pri turizmu, gradbenih delih in eh, poslovnih storitvah. Parlament in eh, odbor IMKO bomo stano informirali o napredku tega preverjanja, kar zadeva sama merila, bo komisija predlagala konkretne ukrepe v letu 2012, da bi zagotovila boljše delovanje notranjega trga. Poleg tega si bomo pogledali ovire, ki bodo ugotovljene med tem pregledom. Kar zadeva izbiro pravne eh, oblike ali lastništvo kapitala, kar lahko predstavlja oviro pri, pri mobilnosti storitev čez meje in tudi znotraj posameznih držav. Te omejitve se pojavljajo predvsem v sektorjih z veliko dodano vrednostjo, ki predstavljajo pomemben vir delovnih eh, mest, eh, eh, prihodkov, naprimer gre za arhitekte, davčne svetovalce in podobno, ki lahko pomagajo pri pripravi inovativnih poslovnih programov. Komisija bo ocenila vpliv teh eh, ovir in se do leta 2012 eh, odločila, ali so potrebne neke posebne pobude na tem področju. Prav tako izvajamo študijo ekonomskih učinkov direktive o storitvah na osnovi rezultatov dela, ki so ga opravile države članice. Vaše poročilo kaže pomen, ki ga Evropski parlament pripisuje to vrstnim študijam. rezultate vam predstavijo osebno uh, konec tega leta. Medsebojno ocovanje kot delovna metoda je ključni instrument pri preverjanju izvajanja direktive o storitvah, ki je izjemno obširna in zahteva bistvene spremembe v nacionalni zakonodaji. To je prav gotovo orodje prihodnosti. Vendar je potrebna ocena vsakega posameznega primera. Preden eh, bomo uporabili to pri drugih zakonodajnih urodjih, eh, moramo biti pragmatični, računam na eh, stalno podporo Evropskega parlamenta, da bi ohranili dinamiko, ki smo jo spostavili z sprejetjem direktive o storitvah. Hvala lepa. Grazie. La discussione è chiusa, la votazione si svolgerà. Hvala razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Eh, po dnevnem redu sedaj.